chyba możemy zaczynać. Przypominam, że jeśli ktoś... Začeli bomo z našim sestankom. Še enkrat naj vas spomnim, da pripravite svoje glasovalne kartice in mi sporočite, če jih nimate ali so pokvarjene. Prisrčno vas pozdravljam po poletnem odmoru. Ponovno začenjamo z našim delom. Pozdravljam člane, namestnike, naše osebje, tolmače, kot tudi predstavnike komisije in sveta. Prehajam na sprijetje dnevnega reda. Sekretarjat vam je sporočil, da je prišlo do spremembe v dnevnem redu, ki se nanaša na naslednje točke, gre vsega za možnosti in izzive za čebelarski sektor v Evropski uniji. Predstavitev je predstavljena na jutrišnji dan ob 9. uri. Zato pa bo predstavitev študije stoja o preciznem kmetijstvu in prihodnosti kmetovanja v Evropi prenešena na današnji dan, torej pod točko 11 danes popovdne. Prišvod Eros je za to pristojen. Če nimate nadaljnih pripomp, bi lahko ta dnevni red potrdili. Seja se prenaša, nimamo pa tolmačena iz češčine, malteščine, slovaščine in gelščine. Potem smo pri sprejetju zapisnikov sej 12. junija ter 19. in 20. junija. Če k temu nimate pripomp, takoj prehajamo na četrto točko in sicer gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2018. Gospod Sani je tukaj pristojen. Tako da bomo prisluhnili njegovemu uvodu. Na zadnjem sestanku, kot se boste spomnili, je bil predlagan osnutek proračuna za leto 2018. Zdaj bi predal besedo pripravljavcu mnenja, če nam želi še kaj sporočiti. Izvolite. Hvala lepa, predsednik predsedujoči, tudi sam se prisrčno pozdravljam po poletnem odmoru. Poskušal bom biti čim bolj kratek. Ta drugače čudovito poletje ni pomagalo na tem področju po vsem delu v zadnjih nekaj dneh so kolegi pokazali prizadevnost na tem področju. Še posebej bi se zahvalil Katarine Vasebošček in je upravila zelo korisno delo pri pripravi tega končnega iz IDA. Mislim, da, lahko, da smo lahko vključili vsa glavna mnenja političnih skupin. In to poročilo sedaj vključuje vsa opažanja, ki ste jih izrazali v zadnjem letu, letu in pol rezultat je pozitiven. Videli boste, da je veliko plusov pri stališču poročevalca, tako da sem tudi sam zelo pozitiven, kar zadeva to glasovanje. Hvala lepa za ta uvod in takoj prehajamo na glasovanje. Amadma ena, gospoda Vigasa, kdo je za, proti, zavrnjeno, dva, za, sprijeto, predlog spremembe pet, za, sprijeto, sedem, za, sprijeto, osem, za, sprijeto,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 malce moramo nekaj popraviti, glasovati moramo še o tretjem amandmaju. Saj prvi ni bil sprejet. Torej, tri za. Hvala, sprijeto. Tako. Šest. šest za, sprejeto, potem pa kompromis ena. Tukaj bomo glasovali elektronsko, izvolite. Glasujte, prosim, o kompromisu ena, konec glasovanja. Kompromis je sprejet. 16, amandma 16, kdo je za? proti. To bomo preverili. Mm, še enkrat bomo glasovali elektronsko v 16. amendmaju. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15 za. Hvala, sprejeto. Kompromis 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 21 za. Hvala, sprejeto. 4.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 Kompromisni predlog šest. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromisni predlog sedem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 49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 Kompromisni predlog 8. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeta. Predlog spremembe 30. Jarin McGinnis za. Hvala, sprijeto. S tem prehajamo k glasovanju o celotnem predlogu proračuna, vključno z spremembami. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. E, proszę Państwa, powtórzę głosowanie. Bomo še enkrat ponovili to glasovanje. Mogoče sem bil nekoliko prehiter. Ponovno glasujemo o, o celotnem spremenjenem besedilu mnenja. Glasujte, prosim. Ste vsi lahko dali svoj glas. Potem zaključujem s tem glasovanjem. Hvala lepa in hvala za upozorilo. Prehajamo na peto točko. Tudi za to točko je pristojen gospod Sani, ki je pripravljalec mnenja. No, mogoče mu damo takoj besedo. Ne, ne želite spregovoriti, potem je tudi prav. In prehajamo takoj na glasovanje.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 41 za, sprejeto. 42 za, sprejeto. 43 za, sprejeto. 44 za, sprejeto. 35 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 36 za za, proti, zavrnjeno, 45 za, sprejeto, 34 za, sprejeto, 12 za, sprejeto, 15 za, sprejeto, 15 za, sprejeto, to upravljam, predlog spremembe 15 je bil sprejet za eh, sprejemo predloga 12, torej glasujemo 16 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 62 dnič 7, gospoda Jara, za, sprejeto. Predlog spremembe 62 17 za, proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 62. Nič devet je ja, gospod Jar sprijeto. Pelo spremembe 20 za proti zavrnjeno. Šestnaest za sprijeto. Enajst za sprijeto sprejeto. Nič šest za. Predlog spremembe šest za, nič osem za sprejeto. Amen ima šest, dva, štiri, najs, gospoda takole za, proti, zavrnjeno. Zavrnjeno. amandma 621, to je za, proti zavrnjeno. 22 za, proti zavrnjeno. 23 za, proti vzdržani zavrnjeno. 6247 poročevalca za, sprijeto. 6210 za. in 6, 2, 13, ki sta identična, glasujemo skupaj za, sprejeta. Amandma. 24 za, proti je zavrnjeno. 48 za, sprejeta. 25 za, proti je zavrnjeno. Mislim, da moramo tega preveriti. 6.2.25, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprijeto. To smo morali preveriti, da bi imeli jasen rezultat. 42 za proti vzdržanje.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 55 za, sprejeto. 56 za, sprejeto. Amanma. 62 nič nič. Gospod Zasani in gospod Bogovič, gre za, sprejeto. Amanma 62 nič 3, gre za, proti. Mislim, da moramo tega preveriti. 62 nič 3, preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Boljše je bilo preveriti, ker rezultat ni bil popolnoma jasen. 62 nič 4 za sprijetom. 62.5 za proti zavrnjeno. Ampak mislim, da bi morali tudi tega preveriti. Glasujemo torej o 62.5. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62.18 za proti zavrnjeno. 62-26 za proti, zvrnjeno. 27 za proti, zvrnjeno. 28 za proti, zvrnjeno. 29 za proti, zvrnjeno. 26-30 za proti, zvrnjeno. 62-31 za proti, zvrnjeno. 62-31 za proti, zvrnjeno.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 58 poročevalca, kdo je za, sprejeto. 59 poročevalca, kdo je za, sprejeto. 60 za, sprejeto. 61 za, sprejeto. 62 za, sprejeto. 63 za, sprejeto. 64 za, sprejeto. 65 za, sprejeto. 66 za sprejeto. Šest vanič ena za sprejeto. Ok, jaz omiljujem popravke 67. Se pravi, čujem, izpustil sem 62,67, kdo je za? sprijeto. 62.19, dve za, proti, zavrnjeno. S tem zaključujemo z glasovanjem o tej točki. In tako prihajamo na šesto točko. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Sanju, za vsega pao sem tukaj poročila, ne vem, če želi za zaključek kaj povedati, besedo vam predajam, če, želi, če jo želite. E, hvala lepa, mogoče. Mm, mogoče nekaj simboličen, no pa se ran. S tem prehajamo na šesto točko in sicer gre za prilagoditev zakonodajnih aktov ki se nanašajo na regulativni postopek s pregledom, skladno z ženoma 290-291 pogodbe o delovanju Evropske unije. Pripravljajec eh, mnenja je gospod Daniel Buda. V Jurijo pa je pristojen gospod Zani. Ja Mogoče bi besedo prevzel gospod Buda. Za kratek uvod, izvolite. Ne želite besede prav. Potem bomo kar nadaljevali za glasovanje. Predlagam, da glasujemo v bloku v sklopu do predloga spremembe 2.1. do predloga 197. Do tega amadmaja bi lahko glasovali v bloku do 197, če se strinjate. Med drugim so dvije amadmaje gospoda Kaputa, pa nekateri drugi, večinoma pa gospod Kaputo. Glasujte, prosim, o tem bloku. Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj pa prehajamo na nadaljne amedmaje. Predlog spremembe številka 7 gospoda Erdosa za proti. Bomo preverili, glasujte prosim, amadma 7. Konec glasovanja. sprejeto. Predloga spremembe 91-92 sta identična za sprejeto. 168 za, proti, zavrnjeno. 149-150 identična za, sprejeto. 151-152 identična za, sprejeto. 157 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno, 158 za, proti, zavrnjeno, 159 za, proti, zavrnjeno, 160 za, proti, zavrnjeno, 161 in 162 sta identična za sprijeto. 164, 165 identična za sprijeto, 166 za, proti, zavrnjeno, 168 za, proti, zavrnjeno proti, zavrnjeno. 167 za, proti, zavrnjeno. 169 za, proti, zavrnjeno. 1, 170, 171 so identični za, sprijeto. 178, gospoda Nikova za, proti, zavrnjeno. 179 za, proti, zavrnjeno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 proti. Zavrnjeno. 193 za, proti. Zavrnjeno. 194 za, proti. Zavrnjeno. 195 in 166 identično, za, sprijeta. 198, o tem ne bom glasovali, 199 tudi ne, 200 za, proti, zavrnjeno. 201 za, proti, zavrnjeno, 203 za, proti, zavrnjeno, 2 poročevalca za, proti. Bomo preverili predlog spremembe številka 2. Bo letno sprejet, ampak raje bi preveril konec glasovanja. Drži. Sprijeto. Mm, na levi niso vsi dvignili tako rok, zato tega nisem videl najbolje. Zato sem rezultat preveril. Seveda pa smo menili, da bo rezultat pozitiven. Tri za sprijeto. Štiri za spredo. 202 v dveh delih je prvi del za spredo, drugi del 202 gospoda Flanigena za proti zavrnjeno. Drugi del je zavrnjen. 5 in 204 sta identična za proti sprejeta. 205, 20, 206 za, proti, sprejeta. In še vodne izjave, 6, gospod Erdo za, sprejeta. In s tem bomo glasovali o celotnem eh, mnenju v spremenjenem verziji. Glasujemo o celotnem mnenju. Izvolite.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 predsednik. Čisto kratko vsem kolegicam in kolegom se zahvaljujem za sodelovanje pri pripravi tega mnenja. V tem mnenju sem upošteval tudi tehnične podrobnosti, kot tudi krepitev parlamenta pri delegiranih aktih. Najlepša hvala. Hvala lepa. To, kar ste povedali v vlogi parlamenta, je bilo zelo pomembno, s tem smo zaključili za glasovanje in lahko prejdemo na vsebinske razprave. Sedma točka. Priporočila za pogajalski mandat za trgovinska pogajanja Evropske unije z Avstralijo. Pripravljajoč mnenje je gospod Andrew. Gre za zelo pomembno mnenje. Vse poznamo stališče oziroma položaj Avstralije na svetovnem trgu. Zelo pomembno je preveriti, kako bo to sodelovanje vplivalo na kmetijstvo. Zato smo tudi eh, pripravili svoje mnenje, tako da bi bilo naše stališče tudi ustrezno v poštevano. Pogajanja moramo počasi zaključiti. Pri stojni odbori je INTA. Zadeva bo potem obravnavana tudi na plenarnem zasedanju. Amadmaje bo mogoče vlagati po sistemu AT4AM, oziroma ne bo mogoče vlagati vlagati potem sistemu, vendar pa bo sekretarijata eh, člane obvestil o tem, kako lahko amadmaje eh, vlagajo v vrdovih dokumentih. Vsekako je treba amadmaje vložiti do 1. septembra do 11. ure, to se pravi do pojutrišnjem. Gospoda Andrijoja ni danes eh, tukaj tako, da osebno ne more. Ničesar povedati o svojem mnenju. Gospod Denanon bo to storil v njegovem imenu, če dovolite. Bi mu kar predal besedo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Dejansko Erika Andrija danes ni med nami zaradi težav v njegovi družini in e, prebral bom e, predlog e, mnenja, ki mi ga je dal. Kmetijstvo je zelo Eh, oziroma najbolj občutljiv eh, del tega dogovora. Avstralija ima močno kmetijstvo, želi izvažati. Eh, po Tajski in Braziliji je pri sladkorju na tretjem mestu v svetu, potem tudi živinoreja je zelo pomembna in sicer govero je ego vedoreja in tu zelo močno izvaža. Za Brazilijo je Avstralija na drugem mestu pri izvozu govejega mesa. E, je so usta e, viteljica skupine Germ, ki se zauzema za liberalizacijo e, svetovnih kmetijskih trgov in Avstralija že izkorišča vse kvote, ki jih ima in eh, želi pač eh, odpraviti evropske eh, tarifske omejitve. Želi torej trgovinski sporazum, s katerimi se bo približala 500 milijonom evropskih potrošnikov. Želim eh, tu pravzaprav omeniti nekaj eh, točk, kjer moramo biti previdni. Treba se je izogniti neravnovesjem na področju kmetijstva. Eh, evropsko kmetijstvo ne sme pravzaprav biti nekaj, kar bomo žrtvovali zato, da pridemo do avstralskega trga, pri žitaricah, eh, sladkorju, goveje mesu, eh, moramo vse to eh, opredeliti kot občutljivo področje, de, zlasti govedina, ovčje meso, sladkor so pač pomembna področja. treba je upoštevati tudi eh, vse to, eh, kar eh, Avstralija že ima, vse pravice in treba je tudi upoštevati, eh, da je pred nami Brexit in da bo eh, evropski trg eh, zaradi tega manjši. Ne smemo se zanašati samo na eh, carinske omejitve, temveč moramo upoštevati tudi necarinske predpise, naprimer zdravstvene predpise, eh, potem eh, geografske označbe, nišne trge, vse to ne sme biti ogroženo. To je mnenje Erika Andrjuja. Hvala lepa. Dziękujemy. Otwieramy diskusije. Hvala lepa, s tem odpiram razpravo. Vypovedzi pani poseł Miller, bardzo proszę. Gospod Miller. Gospod predsednik, najlepša hvala za besedo. Tudi sama bi predstavila mnenje kolega Takole, ki ga danes ni z nami. Tukaj mi je zapisal nekaj točk, pravi, da Evropa potrebuje celovit eh, sporozum z Avstralijo na področju mleka, eh, goveda in eh, tudi drobnice. Treba upoštevati standarde, tako da imajo priložnost tako evropski kot avstralijski prvoizvajalce. Stališče je in položaj Evropske unije mora spodbujati. Začenjamo z pogajanjem o sporazumu z velikim kmetijskim proizvajalcem, zato se moramo soočiti z njegovim potencijalom in se zavedati svoje vloge. E, stališče poročevalca se nam zdi nekoliko preveč kritično, zato bomo vložili svoje predloge sprememb avstralski kmetijski trg eh, obravnavati samo kot grožno, se nam zdi nekoliko pretirano. Držav zelo dobro poznam, poznam težave z podnebnim spremembami, z sušo, ki vlada na tem kontinentu v določenih eh, regijah, je proizvodna zelo dobra. So pa tukaj tudi druga področja, ki ne proizvaja tako dobro. Postaviti se moramo na stran kmetijskega sektorja v Evropske unije in eh, preveriti, kje eh, zahtevati kontingente. Na občutljivih eh, področjih, to se pravi v občutljivih sektorjih, se moramo dogovoriti in tukaj se moramo tudi zaščititi. Kljub temu pa je naše mnenje vsega, do eh, trgovinskega sporozuma pozitivno, ne gre samo za priložnost za evropsko gospodarstvo, ampak tudi za evropsko kmetijstvo, ki se mu tukaj odpirajo velike možnosti. Če bomo previdno ravnali v pogajanjih, potem mislim, da lahko Avstralijo sprememo kot trgovinskega partnerja in z njo tudi dobro sodelujemo. Hvala lepa. Posebno Nikolson. Gospod Nikolson. <clears throat> Najlepša hvala, gospod predsednik. Ker sem tudi poročevanec za mnenje o Novi Zelandiji, se bom opravičil, če se bom ponavljal. Eh, prepričan sem, da je celovit sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo dobra možnost, če lahko dosežemo zelo dober eh, sporazum naši občutljivi sektoriji evropskega kmetijstva je treba zaščititi. Končni vpliv koncesij v trgovinskih sporazumih, ki so že sprijeti, je treba upoštevati. Želim si, da komisija pripravi točno oceno glede potencijalnih izgub za evropske proizvajalce. Zaradi potencijalnega sporazuma med Evropsko unijo in Avstralijo. Eh, če se dobro spomnim, je komisija že upravila študijo glede tega, koliko dodatne hrane bi lahko v Evropi konzumirali na račun eh, trgovinskih sporazum. Ne vem, kakšni so že rezultati. Ne vem, kaj se je zgodilo za to študijo. Poročila se ne spomnim, zato prosim komisijo, da nam pove, kje je to poročilo, kaj je zapisano v tem poročilu, preden sprejemamo nadaljne trgovinske sporozume. Nisem proti trgovinskim sporozumom, vendar pa menim, da moramo natančno vedeti, eh, kaj prinašajo takšni predlogi, zato bi eh, prosil komisijo, da nam to sporoči. Jasni moramo biti tudi glede tega, da imamo potencijalne možnosti za Evropsko unijo ki jo prinaša ta sporozum. Če bomo dobili orontežen sporozum, imamo 24 milijonski trg v Avstraliji, imamo tudi zelo eh, močno trgovino po vseh sektorjih. Leta 2016 je bila trgovinska izmenjava 5 milijard med Evropsko unijo in Avstralijo. Moram pa povedati, da mi točka sedem ni všeč glede Brexita. Vsi vemo, da bo Brexit prinesel velike izzive tako za Združeno kraljestvo kot tudi Evropsko unijo z vidika kmetijstva. Ampak medtem, ko je Združeno kraljestvo še vedno članica, mm, ne more 26 ostalih članic uporabljati Brexita kot eh, razlog. Eh, za izgubljanje trgovinskih sporazumov. To ni najboljša rešitev. Hvala. Gospod Vazon. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, eh, torej, v poročilju pravijo, da je neugodno imeti sporazum eh, med EU in eh, Avstralijo zaradi ranljivosti evropskega trga. Torej, Avstralija je drugi izvoznik eh, govedine po Braziliji in 60 odstotkov svojega mesa Avstralija izvaža. Torej je treba izključiti eh, govedino in ovčje meso iz sporazuma in imeti trgovinske odnose samo z sektori, kjer ne bo konkurence. Treba je vsaki državi eh, pustiti možnost da se eh, pogaja eh, zase, da ne bi imeli te samomorilske politike in sporazumov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Filner. Najlepša hvala. I, I Sam delam v odboru za trgovino in spremljam zadevo zelo skrbno. Zato sem tudi z interesom spremljal to razpravo. Vemo, da bomo imeli uh, pripravljeno mnenje tega odbora. In ko prebiram besedila, ugotavljam, da tukaj niso vključena vsa mnenja vseh eh, članov, kar je jasno. Zavedamo se tudi, da dobro delujoč eh, kmetijski trg na globalni ravni predstavlja ključni predpogoj eh, za delovanje tega sektorja. Dejstvo je, da je Evropska unija največji izvoznik hrane na globalni ravni. To seveda ne pomeni, da zadeve niso zapletene, izpostavljeno je bilo vprašanje govedine, kar je občutljiv sektor, seveda je nekaj občutljivih točk na področju kmetijstva, vendar pa se moramo zavedati, da je uvoz govedine 24 milijonov ton eh, od 11 tisoč ton, kar pomeni, da je da smo tukaj pri nizkem odstotku, ki ga pokrivamo iz uvoza, da začenjamo torej na zelo nizki ravni. Rad bi si pa slišal oziroma prebral v zakončnem besedilu nekaj glede bolj ofenzivnih interesov Evropske unije unije. Eden jasnih eh, primerov je seveda sir. Sir, ki ga trenutno izvažamo. 154 milijonov evrov vrednosti, samo za en milijon eh, jih sira važamo. Pripričan sem, da je v tej dvorani in tudi v vaših skupnostih dovolj znanja glede tega, kakšni so naši interesi, tudi občutljivi interesi. naprimer področje, eh, ki mene zelo zanima, gre za izvoz eh, vina. Vinski trg eh, v Avstraliji je trenutno velik, smo nedovozniki vina. Uvažamo ga za 446 evrov, izvažamo pa ga za samo za 188 milijonov. Sprašujem se, kako je to mogoče, ko vemo, da je evropsko vino globalno znano kot najboljše na svetu. Če eh, pogledamo pod površino, vidimo visoke eh, tarife v Avstraliji in visoke dajatve na evropsko vino. In to so zadeve, ki si jih moramo natančno ogledati. In upam, da bomo lahko z naše stvari eh, dali dober prispevek za pripravo eh, ustreznega sporozuma za Avstralijo. Konec koncev je najpomembnejše, da to mnenje odraža realnost in resnične interese evropskih eh, kmetov, ne pa da postane nek eh, klasični protekcionistični dokument. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Zelo zanimive zadeve ste povedali. In sicer, da mora mnenje odražati tudi realnost kmetijskega sektorja in interese evropskih kmetov. In zato pravzaprav gre. Želimo si določen vpliv. Na posamezna področja sporazuma. Hkrati pa se moramo zavedati, da gre tukaj za dvostranska pogajanja in da je treba najti neko ravnovesje. Predvsem se moramo osredotočiti na končni rezultat, na eh, globalni vpliv. In zahvaljujem se vam, da ste k nam prišli iz odbora INTA in sodelujete na sestanku našega odbora. Vse eh, to, da bolj poglobljeno obravnavamo to vprašanje. Nam gre za interese evropskega kmetijstva, pri čemer upoštevamo tudi velikost proizvodnje, vrsto proizvodnje, tudi stopnjo eh, sodobnosti industrializacije kmetijstva, kot tudi vprašanje konkurenčnosti. Najlepša hvala še enkrat torej. Gospod Tarabella. Eh, jaz bi se eh, navezal na gospoda Fjellnerja. Treba eh, se je izogniti protekcionizmu in zapiranju vase. Protekcionizem je nekaj, čemer se moramo res izogniti treba je seveda eh, spet zaščititi sklepne, eh, k, eh, najpomembnejše eh, sektorje. Pomislimo na Kanado in CETO, na sporazum z ZDA, pomislimo na eh, Mercosur. Tu bo eh, eh, sektor govejega mesa zelo pomemben. Pomislimo na Avstralijo, Novo Zelandijo. To so veliki proizvajalci in če dejansko eh, upoštevamo, da mi če dalje manj ščitimo naše predelovalce v vseh sektorjih, eh, bomo pač žrtve svetovnih cen, eh, deregulacije in naši predelovalci bodo izpostavljeni če dalje težji konkurenci. Kaj bo z um, um, bo vejim mesom iz Avstralije. Torej, če hočemo zaščititi podnebje, ne smemo odaleč uvažati. E, to so načela, ki jih moramo zopet spraviti med ljudi. E, in e, e gospod Andrej dejansko izpostavlja pomembne točke, e, ki e, opisujejo grožnje za naše kmetijstvo. E, torej, tu je EU spet v pogajanjih z velikim akterjem in eh, kmetijstvo mora biti na prvem mestu in ne sme biti žrtev drugih politik. Pa še besedica o Brexitu. Brexit je kompliciran dosje. Eh, ne poznam tako dobro avstralskih pogajanj, bolje poznam eh, nizozemsko. Eh, ko je Združeno kraljestvo postalo članico EU, eh, je eh, v pogajanjih doseglo marsikaj za države Commonwealtha. In kako je z privilegiji, ki so veljali zaradi njih? Kaj bo zdaj, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo um, ehm, EU? Mislim, da je to treba razčistiti. Podjel veliko važno temo, če v negociacijah. E, torej, tu smo slišali zelo pomembno e, temo. E, v pogajanjih moramo upoštevati težke vidike tudi v kmetijstvu in na koncu pogajanj bomo imeli pač nek učinek. In Tu slišimo pač argument, češ, dosegli smo že toliko in toliko, kako bo pa potem še s kmetijstvom? E, e, komisar Mandelson? Je naredil tudi velike korake, vendar tudi na račun kmetijstva in to je bilo danes že povedano. Tu gre za realnost eh, in evropsko kmetijstvo. Nočemo protekcionizma, vendar želimo, da se realnost odrazi pravilno v teh pogajanjih. Gospa Sendra. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Na kratko bi eh, spregovorila tako o Avstraliji kot tudi o Novi Zelandiji. Eh, dobički so vedno enostranski in sicer zmaguje vedno velika industrija in sicer na račun eh, manjših in srednje velikih obratov, ki morajo prodajati Eh, po ceni, ki ne pokriva proizvodnih stroškov. Eh, in mislim, da mali in srednji predelovalci ne bodo imeli nobene koristi od teh sporazumov. Eh, tudi majhna in srednja velika podjetja ne bodo nič pridobila. Na ta način se bodo uničila delovna mesta. To bo šlo v škodo razvoja podeželja, v škodo podnebja. Stalno govorimo o problematiki podnebnih sprememb. Tu izražamo naše skrbi, v končni fazi pa vedno še naprej sklepamo sporazume, zaradi katerih se krepijo izpusti toplogrednih plinov. Na ta način eh, se sporazumi dosega prevoz eh, dobrin eh, na dolge razdalje, ki jih sploh ne bi bilo treba prevažati, saj jih lahko pridelujemo eh, doma. Mislim, da moramo nehati s takimi sporazumi. Hvala lepa, gospod Hojsling. Spoštovane gospe in gospodje, veliko sem slišal danes o priložnostih teh sporazumov za kmetijstvo. Dragi kolegi, Če mislite, da je treba pošiljati vino iz Evrope v Avstralijo, eh, eh, potem je to prav tako nerealistično, kot eh, če bi iz Irske pošiljali govedino v Avstralijo. To moram ugotoviti trezno. Seveda lahko nasplošno razpravljamo o svobodni trgovini. E, če eh, sedaj razpravljamo o posameznih področjih, ki mi moramo Merkostur, Avstralijo, Novo Zelandijo eh, videti kot nek paket in tu bo eh, pravzaprav evropsko kmetijstvo na slabšem, ker pač nimamo konkurenčnih pogojev. In če nekdo meni, da bi evropski kmetje tu imeli kakršnokoli priložnost, potem ta pravzaprav Eh, slepi evropske kmete. To pomeni, da bomo na drugo stran sveta pošiljali dobrine, ki jih imamo vsi doma. Eh, za podnebje je to slabo, to je morda dobro za trgovino, ekološko je to slabo. Pri mnogih točkah se torej strinjam s stališčem Erika Andrijoja, mislim, da bi lahko njegovo mnenje še bolj ostro formulirali. Ne razumem pa zadnje točke, češ, da je počrto dobro, če trgujemo. Ne, mi moramo biti dosledni, reči to nima smisla, ne moremo na isti način delati naprej. Učiti se moramo iz CETE in TTIP-a. E, nima smisla, da delamo na isti način naprej. Hvala lepa. Gospa Aguilera. Hvala lepa, gospod e, predsednik. Najprej želim še enkrat izpostaviti, da naš odbor skoraj da nima uh, vpliva na taka pogajanja. Tega ne smemo pozabiti. Če bi lahko kateri odbor kaj spremenil, je to odbor INTA in ne odbor za kmetijstvo. Torej, eh, veliko sporazumov je, eh, ki vplivajo na kmetijstvo. Eh, vendar mi na odločitev v teh sporazumih ne bomo mogli vplivati, razen pač naših članov, ki so tudi v odboru INTA. Mislim, da smo mi tu na slabšem in to ugotavljam vedno znova. Enkrat bo moral nekdo okrepiti naš odbor, zato da bomo imeli tudi vpliv na sklepanje trgovinskih sporazumov, kjer gre tudi za prihodnost eh, kmetijskega in prehranskega sektorja v Evropi glede Avstralije. Vtis imam, da je zelo pomembno, da ocenimo, kakšne bodo posledice. Ne vem, ali obstajajo eh, kakšne študije učinkov eh, za posamezne sektorje. Avstralija ima velik potencial za goveje meso. In to so povedali tudi kolegi. Tu obstaja veliko tveganja in gospod Andrijo je to tudi povedal in zaradi tega ne smemo pozabiti. Eh, Eh, sektorja eh, sladkorja, ki je tudi ogrožen. Mi ne bomo prodali niti litra eh, evropskega vina v Avstraliji. Tako je. Nemogoče je v Avstraliji pos, prodajati eh, evropsko vino. Niti litra ne bomo prodali, zaradi tega, ker je avstralski trg na tem področju eh, zaščiten. Avstralci pa bodo prišli k nam z nizkimi cenami in bodo v konkurenci z našimi evropskimi pridelovalci. Dejstvo je, da so avstralske cene vina bistveno nižje od cen evropskega vina in mi tu ne bomo imeli nobenih možnosti. Zanima me, ali je eh, tu predstavnik komisije, ali je bila pripravljena kakšna eh, študija eh, učinkov. Slišali smo, pač pogajanja se bodo nadaljevala, gospa Malmström daje tudi tu določene spodbude. Eh, kolega Tarabela in tudi še nek drug kolega eh, je govoril o protekcionizmu. Tu moramo biti previdni. Jaz si ne želim protekcionizma, kajti protekcionizem je nekaj, eh, kar, za kar se zauzema Trump svojo vlado in zaradi tega, naprimer, tu ne moremo prodajati določenih vrstunine. E, torej, protekcionizem e, je e, pravzaprav argument Trumpove vlade, ki preprečuje izvoze iz Evrope v ZDA. To je samo vrh ledene gore. In če bo septembra prišlo do resolucije ameriškega kongresa, ZDA ne bodo več eh, dovoljovale na mnogih področjih, pri mnogih proizvodih eh, sodelovanja in izvoza. Začeli so z eh, olivami, nadaljevali bodo z drugimi področji. Torej obstajajo pač določeni kriteriji za zaščito naših občutljivih sektorjev in eh, med te sodi tudi eh, prodaja govejega mesa v Avstraliji. Torej, jaz sem proti eh, protekcionizmu, kajti protekcionizem prinaša več slabosti kot prednosti. Rzadko robię tyle komentarzy, ale tym razem muszę. Po... Spoštovane kolegice in kolegi, tudi jaz imam nekaj stvari, ki bi jih rad povedal. Mislim, da moramo sodelovati aktivno v tej razpravi. Med nami so tudi člani odbora INTA. To ni zaprta razprava. Vedeti moramo tudi, kakšne so odločitve političnih skupinev. Eh, predsednik, eh, predsedojoči eh, v odboru predsednikov odborov mora tudi sprejemati odločitev. Tudi kolegom iz skupaj Kodžeke pravim, da moramo eh, se zauzemati za marsikaj, kar zadeva kmetijstvo. Torej, mi želimo dobiti informacije, prenašati informacije tudi odboru INTA, zato da se bodo člani odbora bolj zavedali tega, kaj se dogaja. Škoda, da, da nam ni uspelo organizirati sodelovanje tudi z drugimi eh, poslanci. Eh, mi se moramo torej zavedati, za kaj gre pri tem. Torej, gospod Des. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz sem z velikim zanimanjem spremljal razpravo. Vsi, ki me poznate, veste, da nisem nasprotnik trgovinskih sporazumov in da se tudi ne zauzemam za eh, protekcionizem. Pri bilateralnih trgovinskih sporazumih pa moramo paziti, da ne bodo ti sklenjeni. Eh, eh, na škodo evropskega kmetijstva. Nova Zelandija in Avstralija sta pomembna kmetijska pridelovalca, tujka številka eh, Nova Zelandija, eh, je proizvodnjo mleka v obdobju 2010-2016 povečala za 24 odstotkov, Evropa samo za 12 odstotkov. Potem pa imam še statistiko. Med 2008 eh, in 2016 je Nova Zelandija povečala izvoz masla v EU za 5 odstotkov, na Kitajsko pa za 500 odstotkov, kar je tudi razumljivo, kajti Kitajska je bliže Novi Zelandiji kot mi. Kar me skrbi je monopol mlekarne v Novi Zelandiji. 95 odstotkov mleka v Novi Zelandiji predeluje ena mlekarna. To seveda pomeni, da je ta tudi zelo močna. Eh, primerjava. Deset eh, največjih eh, mlekarn v Evropi pokriva 36 odstotkov trga. Tu so različne velikosti. Potem pa velikosti kmetij. Povprečna velikost 420 krav v Novi Zelandiji, v Evropi 36 krav eh, na, v Novi Zelandiji ni treba pač graditi hlevov, možno je eh, imeti krave zunaj na travnikih, tu nismo konkurenčni. Eh, kmetje sicer ne dobivajo eh, državnih podpor, vendar nobena komisija, parlament, svet eh, od njih ne zahteva nič, ni treba izpolnjevati določenih eh, eh, pogojev. Pomislimo na sklep komisarja, da pri določenih legominozah na prednostnih površinah eh, ne smejo uporabljati fitofarmacevskih sredstev. E, tu so določeni kmetje zelo jezni. To želim povedati. E, če se sklepajo trgovinski sporazumi, e, tudi jaz sem bil deset let v odboru INTA, e, moramo biti e, pozorni na to, da se opredelijo določene tonaže. Ne smemo se zapreti sto odstotno, vendar treba je določiti tonaže, ki jih je treba spoštovati. Naj omenim še naslednje. Moja zadruga je hotela eh, eh, izvažati odličen sir, premjeran sir v Avstralijo, pa so nas eh, tako šikanirali, da v končni fazi nismo mogli izvažati. Tudi oni se zapirajo. In kolegica Aguilera je povedala že, da popoln protekcionizem ne koristi, ogrozil bi številna delovna mesta, milijone delovnih mest v EU. Greenpeace in druge organizacije eh, in ameriški eh, predsednik Trump eh, se na tem področju očitno strinjajo in to me skrbi. Upam, da bomo imeli pameten sporazum, ki ga ne bomo sklenili na račun in v škodo evropskega kmetijstva. Hvala lepa. Gospa Neu. Čar. Neuchel. Äh, Eh, gospod Eses, razumela sem, da ne želite pogojev za kmete, nobenih kontrol. Eh, očitno se na ta način zauzemate za kmete. No, načeloma želim povedati naslednje. Če govorimo o določeni temi, je treba govoriti o uh, smiselnosti. Ali je smiselno izmenjevati podobne proizvode med dvema celinama, ki sta zelo oddaljeni, bolj kot katere koli druge regije po Evropi. Ali je to smiselno? To načelno vprašanje moramo uh, razrešiti. Tudi v prihodnje ne bomo imeli nafte uh, za to, da izvajamo to izmenjavo. Morda bo tedaj uh, konec uh, take izmenjave želim vedeti, zakaj naj bi govedino eh, prevažali z enega konca na drug in nazaj in kolegom iz Inta, eh, ki govorijo o siru in ki se jim eh, svetijo oči, češ kako dobro bo, če bomo izvažali sir. Ali se zavedate, za, da potrebujemo najprej sojo iz Brazilije, da tam uh, sekajo gozdove, ker je slabo za podnobje, sojo uh, eh, ščit, uh, eh, prehranjujemo krave pri nas in sir naj bi izvažali v Avstralijo? Ali ste v uh, Inti govorili o tem, da sranje ostaja v Evropi, da gnojnica, odpadki ostajajo v Evropi pri proizvodnji sira? Imamo velike težave s potalnico v Evropi. Ali govorimo o tej AMV odboru INTA. Prosim, eh, poglejte, kaj ostaja zunaj, eh, če preveč proizvajamo. Ne govorim o normalni pridelavi, temveč o pretirani pridelavi. Eh, potem treba jo poštevati seveda standarde pri dobrobiti živali, ne vem, ali se bo to še spoštovalo, potem pa vprašanja ekologije, varstva živali. Treba Eh, se je vprašati po smiselnosti. Delati stvari, ker jih lahko naredimo, to še vedno ni smiselno. Naša generacija je drugačna od generacije staršev. Eh, mi eh, moramo sedaj sprejeti odločitev, da nekaj, kar bi lahko naredili, ne naredimo, ker je to nesmiselno. In to velja pravzaprav za sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo. Pan posel, des, ale very shortly. Gospod Des, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, rad bi zavrnil to, kar pravi eh, gospa Neuchel. Nočem, da bi kmetje dobivali državne subvencije. Morate biti zlobni, če mi to potikate, vendar verjetno gospa Neuchel tega ni tako mislila. Gospa Hojb buh, o tej razpravi sploh ne bom nič rekla. Eh, vendar mi moramo ostati pri resničnosti. Marija Neuchel ima prav. Govorila mi je iz srca, ko se je vprašala, ali je to smiselno. Govorimo o proizvodih, ki se na isti način eh, proizvajajo po celotni zemlji. Kolegi iz eh, Inte. Eh, nam eh, računajo, da ne bi imeli slabe trgovinske bilance, koliko vina gre iz Evrope v Avstralijo in eh, nazaj. Tudi če bi odpravili vse ovire in bi vino lahko teklo sem in tja kot bi nam bilo ljubo. Eh, v Avstraliji je nekaj eh, potrošnikov manj kot v Evropi in nikoli ne bi imeli izravnane bilance. Torej, mi moramo razmisliti, kaj bomo kje proizvajali, za kateri trg in kaj je tudi smiselno. Saj želimo imeti dosledno eh, politiko varstva podnebja in gospa Neuchel je stvari zelo jasno povedala in tudi drugi kolegi in kolegice. Potem pa še nekaj o tonaži. Evropska komisija je ugotovila, da če sklepamo sporazum z Avstralijo in Novo Zelandijo, da moramo obe dve državi upoštevati skupaj. Če liberaliziramo proidelavo govejega mesa, eh, potem lahko pride v Eh, Evropo zelo veliko eh, več sto tisoč ton eh, govejega mesa. Že sedaj ga imamo preveč. Zakaj bi ga hoteli dobiti še več? Gospod je pripravil, Andrijo je pripravil zelo dobro mnenje in mi moramo sedaj ukrepati odgovorno in skupaj poimenovati probleme in ne smemo reči na koncu, no, podpišimo vseeno, pomislimo na varstvo podnebja, na energetske probleme v prihodnosti in tu je kmetijstvo pomembna točka. Mislim, da naši eh, potrošniki na evropskem trgu eh, Eh, da živijo v pomankanju živil, mi imamo dovolj eh, na trgu, uravnovešen trg in za naše potrošnike ne bo nič bolj koristno, če bomo stvari eh, vozili iz drugih regij sveta, če jih imamo že doma. Tako da o tej jakosti živnošči konsumentom musimo mluviti. Hvala lepa. Tu gre za kakovostne informacije za potrošnike. E, spomnimo se e, za, na skandal pokvarjenega meča, mesa. Tu je parlament tudi povedal svoje mnenje. In to so prevzeli tudi mediji, ne samo v Evropi, temveč tudi drugod. To pomeni, da moramo pred očmi imeti tudi potrošnike. Seveda moramo vedeti, da trgovina obsega dve stvari, strani. Gospod Fleningen, gospod eh, predsednik, gospod Denanoa. Eh, tu sedaj govorimo o trgovinskih eh, sporazumih. Mi moramo zaščititi eh, ranljive regije v Evropi. Če dalje več je problemov eh, po sporazumih z Merkosurjem in z drugimi državami pred nami je še nekaj novih in tu se postavljajo veliki problemi za najbolj ogrožene regije. Vi boste dobili besedo na koncu razprave, kajti nekaj eh, poslancev eh, bo dobilo besedo. Pravzaprav sem besedo dal gospodu Fleningenu. Eh, no, pravzaprav sem bil uljuden, kar je hotel govoriti. Pri razpravah o podnebnih spremembah je vedno tako, da rečemo, da moramo nekaj storiti. O tem vedno govorimo v plenarnih zasedanjih, ko smo v naših odborih, pa pozabimo. E, mi e, težko očitno ustrežemo levi in desni roki, ki ne veste, kaj e, počne druga. Mi moramo nekaj storiti o podnebnih spremembah podnebnih spremembah. Ne moremo pa seveda tu potem vključiti govedine, eh, ki se bo vozila po oceanu. Vse to ni povezano z resničnostjo, je v nasprotju z njo. Eh, pomislimo na povečano konkurenco. Eh, konkurenca vodi v inovacijo, izboljšuje načine predelave naprimer eh, robotizacija pri moži in podobno. Vendar ljudje lahko prenesejo samo določeno mero konkurence. Eh, mi lahko prav eh, postanemo cenejši do določene mere in v končni fazi lahko zahtevamo od pridelovalca samo, da dela za ston kako bomo pač eh, eh, delali po tem sporazumu z Avstralijo, bi multinacionalke eh, služile milijone, mali pa nič. Potem pa podnebne spremembe. Slišal sem veliko govoričenja in lažnih skrbi o zdravju, govorim o tem na irskem, poslušam eh, BBC in tam tudi govorijo veliko o tem. Očitno bodo naredili nekaj na tem področju. Problem pa je, da govoričimo, eh, govorimo sosedi, da ne moremo preživeti, ker eh, konkurenca Eh, žene ljudi v samomor, ker pač ne morejo preživeti in eh, tu gre dejansko za mentalno zdravje, za te probleme na Irskem, v eh, Združenem kraljestvu in drugot. Morda nismo pravzaprav um, konji, uh, ki uh, tekmujejo drug proti drugemu. Um, morda uh, nismo psi. Uh, torej, dejstvo je, da to, kar govorimo uh, sedaj, ne bo povečalo. Uh, prihodkov ljudi, temveč bo vodilo v smrti in samomore. In pomislimo eh, tudi eh, na mnoge kmetje, ki niso mogli prenesti paca eh, cen mleka. Tega bo eh, veliko več. Torej, vi boste s tem povzročili strahove, stres. Eh, mi nismo tekaški konji, mi smo ljudje. Najlepša hvala. Gospod Van de Kandele, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ponovadi je eh, poročevalec v senci iz ELS eh, na začetku seznama, ampak kakorkoli. Razprava je bila zelo zanimiva in opažamo, da so si mnenja kar nasprotujoča. Edina skupna zadeva je, da moramo izpostaviti najpomembnejše stvari v trgovinskih sporazumih. Kot je zapisal gospod Andrej, je Avstralija država izvoznica in zelo previdni moramo biti, ko sklepamo trgovinske sporazume s takšnimi državami. Seveda pa si moramo pogledati tudi našo stran, kajti nima smisla samo kazati s prstom na Avstralijo mi recimo izvažamo 10 odstotkov svojih kmetijskih proizvodov v Avstralijo in zato je treba tudi izvesti poglobljeno analizo za vsak posamezni sektor. Treba je poskrbeti za pestrost tega izvoza. Če si še enkrat pogledate številke, lahko vidite, da je Avstralija velik oboževalec naših visokokakovostnih kmetijskih in pa prehranskih proizvodov. Če bomo dosledni, In če bomo tudi natančni pri našem delu, bomo lahko pripravili ofenzivno, oziroma tako ofenzivno trgovinsko politiko, kot tudi defenzivno. Oboje potrebujemo. In ova, eh, enako velja tudi za sporozum z Novo Zelandijo. Hvala. Hvala. Gospe in gospodje. Če bi poročevalke in poročevalci v senci prosili za besedo, bi jo seveda dobili lahko pa tudi govorijo pozneje, tekom razprave. Če seveda prosijo za to, če se prijavijo, potem ne vidim razloga, da bi jim dal besedo kar na začetku razprave. Tako, tako bodo na vrsti. Gospod McGuinness, hvala, gospod predsednik. Predvsej stvari je bilo že, že povedanih. Treba je vedeti in ne pozabiti, o čem govori to poročilo gre za kmetijski pogled na trgovinski sporazum, ne gre za glasovanje za ali proti sporazumu. In v tem kontekstu moramo razmišljati, gre za opozorilo poročeval eh, pardon, odbora za kmetijstvo, kot ga je zasnoval eh, pripravljalec mnenja. Naprimer, v odstavkih 3 in pa 4 imamo pomembne stvari, ko gre za občutljive proizvode. To je treba nujno upoštevati bo pa naš kolega gospod Fjellner, ki je tu to verjetno tudi izpostavil v razpravi. Potem vprašanja povezane z okoljem in pa podnebnimi spremembami ter dostopom do vode. Moj pogled na to je naslednji. Gre za stvari, ki so globalno povezane s kmetijstvom, ne samo z evropskim kmetijstvom. To bo tako in tako imelo učinek na trgovino in tudi na trgovinski sporazum. Me pa zanima, kakšno je stališče komisije v zvezi s sedmim odstavkom, kajti po mojem razumevanju, razprave o trgovinskih sporazumih tudi v prihodnje še vedno potekajo v, na podlagi 28 držav članic, ker se Brexit še ni odvil. Mm, se pa sprašujem, kaj se bo zgodilo potem, ko bo postopek Brexita končan. Ali se bo naše stališče spremenilo, ne vem. Komisija mi lahko to prosim poveste, te informacije si želim. Glede. Uh, Merkosurja, Avstralija in pa Nove Zelandije smo v odboru za kmetijstvo izpostavili nekaj težav, tudi ko gre za druge trgovinske sporazume. In mislim, da je tudi odgovornost našega odbora, eh, da izpostavimo občutljive zadeve pri teh pogajanjih in da se jih komisija tudi zaveda, ko, bo, eh, ko se bo o trgovinskih sporazumih pogajala. Vsekakor ne smemo škodovati skupni evropski kmetijski politiki in evropskemu kmetijstvu. To je pomembno in zato prosim, da komisija pokomentira te stvari eh, v poročilu. Tudi sama bom pripravila nekaj predlogov sprememb. Hvala. Najlepša hvala, gospe in gospodje. Gre za Evropsko unijo in skupno evropsko kmetijsko politiko, ki veljata za celotno unijo po mojem razumevanju. Storiti moramo naslednje. Ugotoviti moramo, ali lahko vzpostavimo ustrezne kmetijske politike na obeh straneh, da ne vodimo ene znotraj EU in drugačne zunaj EU. To je ena od večjih zadev, eh, ki moramo upoštevati pri teh pogajanjih. Gospod Agnew. Hvala. Včeraj me je klical nekdo iz avstralskega veleposlaništva, ampak žal nisem imel veliko časa za telefonske pogovore z njimi. Svoj pa poslani dokument uh, z nekaj informacijami. Mislim, da gre tu za dve razpravi. Za Avstralijo in Novo Zelandijo. Um, in mislim, da lahko to združimo, kot že nekaj kolegov pred menoj. No, Avstralcem ni bil všeč ton prvih nekaj stavkov osnutka, kajti dejali so, da v dokumentu za Novo Zelandijo, tam govorimo o ambicioznem, odprtem eh, trgovinskem sporazumu. Ampak v dokumentu o Avstraliji pa je besedilo drugačno, da se Evropska unija sooča z partnerico, ki ima ekspanzivno, izvozno, naravnano kmetijstvo in tako naprej. In to jim ni bilo všeč. Nekaj govornikov je danes dopovdne že omenjalo nekaj podrobnosti z tem. Naprimer, kako je, zakaj izvoz vina iz EU v Avstralijo ni tako preprost, kot bi si to želeli. In slišali smo tudi argumente, da gre tukaj za raznorazne trgovinske ovire, kot so netarifne ovire in tako naprej. Ampak v dokumentu Avstralije so drugačne informacije. Če želite, si lahko ta dokument pri meni pisarni tudi ogledate. In morda boste spremenili uh, eh, naše stališče in ugotovili, da gre tukaj za diskriminacijo Avstralije, ne pa Nove Zelandije. Ko govorimo tudi o teh dveh državah, moramo poštevati posledice Brexita, kajti velika večina proizvodov, ki jih Nova Zelandija izvozi v Evropsko unijo, gre v Združeno kraljestvo. Več kot dve tretjini. In Nova Zelandija ima tudi nekaj kvot, tarifnih kvot za izvoz svojih eh, proizvodov v Združeno kraljestvo. Eh, Nova Zelandija pa lahko večino svojih proizvodov izvozi v jugovzhodno Azijo, ki je bliže eh, tej državi kot pa Združeno kraljestvo in Evropska unija. Tako da eh, ne bodo imeli nikakršnih koli težav po Brexitu. Trg jugovzhodne Azije se razvija, se širi, naš pa se krči in manjša. V Avstraliji in pa na Novi Zelandiji gre večinoma za farme, ki so v družinski lasti, ne, torej ne za kmetijske, um, za kmetijska gospodarstva, ki bi bila del nekih industrijskih konglomeratov. In te kmetije imajo vedno več stroškov zaradi. Uh, vedno večje količine evropske zakonodaje. Naprimer, pri izvozu ovc oziroma drobnice na splošno. Ti kmetje morajo izpolnjevati naše obrazce za identifikacijo posameznih živali. Naprimer, to je ogromno administrativno breme. Potem druge podrobnosti, eh, ki jih prav tako morajo upoštevati. In zdi se nam, ali zdi se mi, da skuša Evropska unija kar uvirati izvoz eh, iz Avstralije v Novo Zelandijo. tudi ko gre naprimer za umrle živali, eh, poginule živali, je zakonodaja danes zelo stroga. Včasih smo jih lahko kar zakopali na posestvu, zdaj pa jih moramo poslati v sežigalnice in jih eh, na ta način odstraniti. Tudi pri mladih živalih, naprimer, je podobno. Zakonodaja je izjemno stroga. Nekateri od vas ste omenjali, da je uvoz iz teh držav nesmiseln, ker so tako daleč, ampak če želite in če vam vaša vest to pač onemogoča, pojdite v supermarket in kupite nek proizvod iz Evropske unije, če ne želite proizvoda iz teh dveh držav. Danes vsi zagovarjamo sledljivost proizvodov, še posebej pri nas, v Združenem kraljestvu smo zelo mm, dosledni, ko gre za to in želimo si tudi vedeti, kateri prostori so SK in da so bili k nam pripeljani na ustrezen način. Hvala. Najlepša hvala, gospod Agnew. Ne želim vas omejevati, ne, ne vas, nekoga drugega, ampak eh, nimamo neomejeno veliko časa na voljo, tako, tako da vas prosim, da ste nekoliko krajši. Gospod Valkarsel Siso. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom se spuščal v razprave, ki bi lahko. Eh, ki se lahko končajo samo z torej nasilo. Ampak eh, precej smiselnih argumentov smo že slišali danes. Kmetijstvo nikoli ne bi smelo biti pogajalski adut v trgovinskih sporazumih. Kajti preden pride do podpisa kakršnega koli sporazuma, moramo najprej ugotoviti, kaj sploh je v njem, kakšni bodo vplivi sporazuma na naše gospodarstva. Naprimer, ko gre za kmetijstvo, kakšne bodo posledice na področju mlečnega sektorja, mesno predelovalne industrije ali pa eh, na področju polščin. Sam bi izpostavil tudi geografsko zaščitene proizvode. To je zame zelo pomembno vprašanje. Naprimer, pri mandlih. Tu moramo izpostaviti in še posebej povedati, kakšna je razlika med eh, eh, našimi proizvodi in pa naprimer ameriškimi proizvodi, ameriškimi mandli ali pa naprimer citrusi. Evropski proizvodi imajo ponovadi najvišji znak kakovosti, pa tudi njihov sloves je zelo dober. In to je treba izpostaviti v vseh prihodnjih trgovinskih sporozumih in to upoštevati. Poskrbeti moramo, da bo odkrivanje novih potencijalnih trgov potekalo tekoče, kajti potrebujemo jih. In to velja za čas zdaj, pa tudi po Brexitu. Julija sem uložil v odboru predlog, da bi um, začeli preznovati dan sadja, s katerim bi ponavljali, kako pomembno je sadje za eh, Evropsko unijo in za v bistvu vse ljudi. Hvala. Gospod Petir. Najlepša hvala, gospod predsednik. Trgovinski sporazumi so pomembni, kajti s tem ustvarjamo nove trge za naše kmetijske proizvode. Če imajo ti sporozumi tudi še dodano eh, vrednost, potem so vsekakor pozitivni. So pa tu tudi nekaj, torej nekoliko negativni, eh, tudi, tudi nekaj negativnih elementov. Lahko se zgodi, da so ti trgovinski sporozumi pasti in so negativni za nas, tako da moramo biti tudi previdni. S tem se s tistimi kolegi, ki so dejali, da se nekako bojijo, da se da pride do podpisov trgovinskih sporozumov, kljub našim pomislekom. Pomislekom našega odbora. Upam, da bo beseda Evropskega parlamenta pri pogajanjih o to vrstnih trgovinskih sporozumih eh, prihodne bolj vidna, oziroma bolj viden, kajti mi predstavljamo naše državljane in državljanke in tudi njihove glasove. Bi povedala še nekaj. Niti v enem trgovinskem sporazumu, ki ga je Evropska unija sklenila z drugimi državami ali v uh, sporazumih, katerih se pogaja z drugimi državami, ni niti enega hrvaškega proizvoda, ki je zaščiten z geografskim poreklom. Prosim vas, kot predsednika odbora za kistvo, da vprašate pristojni odbor pri komisiji, ki se stavlja uh, seznam teh proizvodov, zakaj nobenega hrvaškega proizvoda ni na tem seznamu. Hrvaška je že štiri leta članica Evropske unije in o presečnem številu sporozumov smo v našem odboru v tem času že razpravljali, ampak nikoli ni bilo na kakšnem seznamu, oziroma na katerem seznamu, ki bi bil vključen v te sporozume hrvaškega proizvoda. To je diskriminacija. Hvala. Hvala, gospod Dantan. Žudaj, da bo... Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, eh, hvala kolegi Fjellnerju, eh, ki je vedno odločen in vedno hoče odpirati evropski trg za to, eh, da bi eh, si odprli tudi mi vse trge po svetu. Vendar kmetijstvo ni isto eh, kot vse drugo. Marsikaj ni eh, nadomestljivo. To pomeni, da če nekje zapremo proizvodnjo, ki je tradicionalna, je ne bomo nadomestili z ničemer drugim. E, edina eh, proizvodnja v določenih regijah je govedoreja in ovčereja in če bomo to uh, ogrozili, bodo te regije umrle in mi ne smemo dovoliti, da bi določene regije na naši celini izginile eh, Avstralija in tudi Nova Zelandija sta eh, veliki državi med nabo, najbogatejšimi na svetu in seveda je zanimivo imeti trgovinske sporazume za določene industrijske proizvode in storitve. Eh, za kmetijstvo pa velja, da moramo upoštevati strukturo naših kmetij, morfologijo, naše celine, eh, tla, podnebje. Eh, je posem drugačno od avstralske eh, ali pa novozelandske krajine. Združeno kraljestvo bo tudi zapustilo EU eh, e in mislim, da ni eh, pametno eh, sprejeti na hitro sporazum z temi državami. Združeno kraljestvo je hotelo pravzaprav sporazum z nekdanjimi državami Commonwealtha, naprimer Združeno kraljestvo eh, uvaža več kot 2 eh, eh, eh milijona ton eh, govedine, med drugim veliko iz Irske. In Združeno kraljestvo eh, bo hotelo pač eh, sporazum z nekdanjimi državami. Eh, eh, Commonwealtha, tu se pa zastavlja vprašanje, kaj bo z našimi izvozi v Združeno kraljestvo. Eh, eh, to seveda ne pomeni, da moramo prekiniti pogajanja o kmetijstvu. Ne, mi moramo počakati, da vidimo, kaj bo Združeno kraljestvu po eh, izstopu iz EU storilo, kakšne trgovinske sporazume bo imelo Eh, torej eh, Združeno kraljestvo eh, bo imelo pravzaprav določene sporazume z Avstralijo, Novo Zelandijo, z Merkosurjem, mi pa moramo videti, kaj bomo. Mi moramo biti previdni, mi moramo ohraniti svoje kmetijstvo. Morda je nekaj interesa za sir, za vino, dejstvo je, eh, da so evropski eh, pridelovalci odšli v Avstralijo razvijati kmetijstvo in postali so veliki konkurenti zlasti za kitajski trg. Gospode Leje, hvala lepa, gospod predsednik. Veliko so povedali kolege pred menoj. Rada bi izpostavila dejstvo, da je dobro, da Eh, tu lahko odbor za kmetijstvo sodeluje v razpravi o bilateralnih sporazumih. Eh, moramo imeti odločno stališče, saj smo videli, da ima INTA eh, vedno zelo liberalna stališča in mi smo sodelovali z in to in moramo poslati odločno eh, sporočilo Evropski komisiji. Eh, kar zadeva Avstralijo, se zahvaljujem eh, kolegi Andrijoju za upravljeno delo, predloge gredo v pravo smer, podpiram njegove predloge, še več občutljivi proizvodi kot govedina in ovčje meso morajo biti izključeni iz pogajanj. Tu gre za Eh, to, da moramo tudi zaščititi eh, svoje pridelovalce, tako kot tudi pri sporazumu s Kanado. Teraz eh, pan posel, pan direktor Clark, obecno. Gospod Clark je naslednji. Predstavnik komisije, že od samega začetka ste bili tu z nami in sicer vas nisem pozdravil na začetku, zato se opravičujem, ampak Zdaj vam dajem besedo, potem pa vrsti še gospod poročevalec. Gospod Klark, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Zdi se mi zelo pomembno, da vaš odbor eh, pripravi mnenje v zvezi s tem dvema sporazumoma. To pozdravljamo. Pozdravljamo pa tudi eh, zelo široko zasnovano poročilo gospoda Andrijeva. Dobro bi tudi bilo, če bi osnutek mnenja eh, pripoznaval, da, bodo, eh, oziroma, da bosta prosto trgovinska sporazuma z Avstralijo in pa Novo Zelandijo imela vseeno neke koristi za Evropsko unijo. To ni samo eh, enosmerna ulica. To velja še posebej za sporozum z Avstralijo, ki je precej velik, podobno kot kanadski, Se pa strinjam, da je treba biti previden, ko gre za občutljive proizvode z kmetijskega sektorja, še posebej pri teh pogajanjih z Avstralijo in potem z Novo Zelandijo. Strinjam se z gospodom Andrijojem v tem pogledu in pa tudi z njegovim sporočilom, ki ga je podarilo predvsej drugih poslank in poslancov, kajti treba je zaščititi uh, eh, sektorja govedine, ovčetine, pa tudi sladkorja riža in vseh ostalih, kjer je Avstralija izjemno konkurenčna. Kar pa zadeva mm, osnutek mnenja v zvezi z Novo Zelandijo, pa naj povem, da obstaja tudi drugačen način, kako zaščititi občutljive proizvode in pa sektorje. Ne, ne tako, da jih izključimo, ampak da ustvarimo tarifne kvote, da uh, pripravimo prehodna obdobja, da morda uh, poskrbimo za delno liberalizacijo in dodatne varovalke mislim, da popolna izključitev določenih proizvodov iz porazuma za Avstralijo ni smiselna in realistična. Tako kot je zapisano v obeh poročilih, imamo na voljo kar precej uh, ukrepov, kako se temu izogniti. Komisija se z osnutkom mnenja strinja tudi na mestu, ki omenja upoštevanje kumulativnega učinka koncesij oziroma eh, vseh delov besedila osnutka eh, prostotrgovinskega sporozuma z Avstralijo in tudi Novo Zelandijo. To bo naš osnutek pogajalskega mandata, ki bo pripravljen še to jesen, tudi upošteval. Zdaj pa bi se morda eh, odzval na nekatera vprašanja, ki so mi jih neposredno zastavili evropski poslanci. Eh, sedmi odstavek, ki omenja poročilo o Brexitu. Komisija še ni uh, dokončala dela, um, oziroma ni pripravila svojega mnenja v zvezi s tem. Ne vemo, kako bo s prostotrgovinskimi sporazumi njihov veljavo potem, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo. Razmišljamo pa bolj kot ne na enak način kot gospod Andrijo v svojem mnenju. Na nek način bo pač treba upoštevati, da bo po eh, izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije eh, trg na področju govedine, očetine, sladkorja in nekaterih drugih proizvodov v Evropski uniji pač manjši, sorazmerno manjši. Predvsej pa se tudi izpostavili, izpostavili pomisleke glede trajnosti, trajnostno naravnanega kmetijstva in pa proizvodne ter našega položaja v primerjavi z drugimi konkurenti. Dobro bi bilo, da bi tudi naš odbor eh, za kmetijstvo pri Evropski komisiji ali pa kar direktorat za kmetijstvo pri Evropski komisiji to izpostavil kot eno od pomembnejših zadev v obeh osnutkih, torej da so uh, evropski standardi za trajnostno naravnano kmetijstvo ključnega pomena. To je vedno naš cilj, kajti pri pogajanjih s vsemi našimi partnerji želimo doseči kar se da visoke standarde. In eh, mislim, da lahko tudi nekatere vaše pomisleke s tem vključili v naš, eh, v naš osnutek. Hvala. Gospod direktor, najlepša hvala. Ne vem. Ali imate še kaj časa, bomo potem pri naslednjem poročilu še govorili o tem, tudi z vami, gospod poročevalec. Razprava je bila res zelo zanimiva. Večina kolegov je povzela bistvo mojega eh, kolege Andrijoja ne da bi bil prot, bili proti trgovinskim sporazumom, moramo zaščititi naše eh, regije in eh, občutljive kmetijske proizvodnje. To so povedali kolegi. Problem je, da je če dalje več takih sporazumov. Mercosur, eh, Nova Zelandija, Avstralija, subsaharska Afrika bližnji vzhod in tako naprej. Tu je problem torej v kumulaciji letih. Ne vemo, kakšne so pričakovani učinki. Komisija nam mora dati eh, študijo učinkov eh, o, na najbolj občutljive sektorje, proizvodnjo govejega mesa, mleka, ki sta že pod pritiskom v EU. Eh, potrebujemo zanesljive podatke o eh, socialnih, ekonomskih, okoljskih, teritorijalnih učinkih v EU. Tu potrebujemo torej več informacij o učinkih teh kumuliranih eh, sporazumov. Na ta način bomo lahko sprejeli odločitev in še enkrat izpostavljam, da je eh,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 Razprava je bila zelo zanimiva, zelo pestra. Številna različna mnenja in pa stališča smo slišali. Predlagam pa, da gremo naprej na naslednjo točko, ki je precej podobna, kajti tu bomo govorili o priporočilu za pogajalski mandat za trgovinska pogajanja EU z Novo Zelandijo. Pripravljalec mnenja iz našega odbora je gospod Nicholson, bi pa še omenil, da je rok za uložitev predlogov sprememb pri trgovinskem oziroma pri pripravljanju mnenja za uh, trgovinska pogajanja za Avstralijo 1. september. V, sp, um, Osnutek mnenja bomo sprejeli 25. septembra, neverjetneje odbor INTA bo v tem glasoval 11. oktobra. Za plenarno zasedanje pa še ni datuma. Tako, gospod Nikolsen, eh, beseda je vaša. Eh, aha, pa tudi, ko gre za uložitev predloga sprememb, je časovnica posebno enaka kot pa pri sporozumu z Avstralijo. Tako zdaj pa je na vrsti res gospod Nikolsen. Zelo se že veselim vaših uvodnih komentarjev. Vemo, da je Nova Zelandija, vsaj kmetijsko gledano, precej podobna na zgodbo kot pa Avstralija. Gospod Nikolsen, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. No, mislim, da lahko rečem, da sta obe razprave, tista Avstralija in pa ta, precej podobni. Bi pa najprej pozdravil prisotnost gospoda Fjellnera, Fjellnerja v našem odboru. Zdaj ga ni več tu, ampak dobro je, da je prej bil tu in da je prisluhnil našim komentarjem. Ne vem, ali veste, ampak gospod Andrijo in pa jaz smo imela manj kot teden dni časa na voljo za pripravo teh dveh osnutkov mnen. E, to je bilo zelo naporno. Res mi je žal, da gospoda Fjellnerja ni več v dvorani, ampak dobro bi bilo, če bi lahko imeli še več možnosti vplivati na postopek v zgodni fazi v odboru INTA, v odboru gospoda Fjellnerja. Moramo biti prisotni. Mm, ne sme priti do tega, da bi nam odbor INTA zapiral vrata, da bi dejal, da je to odbor za trgovinsko politiko in da kmetijstvo nima kaj iskati v njihovih sobanah. Gospod Clark iz komisije je sicer eh, slišal moje vprašanje v zvezi s poročilom, v zvezi z sporozumi s tretjimi državami in o tem, koliko trgovinskih sporozumov Evropska unija sploh še lahko sklene, preden se bo znašla v hudih težavah. To sem že postavil. Eh, torej, to vprašanje sem že zastavil gospodu Clarku v preteklosti in zanima me, kako je zdaj z eh, tem, kako je naprimer z Merkosurjem, s TTIP-jem, sploh v luči Brexita. Vse odkar je Trump postal ameriški predsednik, so pogajanja o TTIP-ju kar nekako potihnila. Kako je s tem, ali ste zdaj uh, vaše osebje nekako premestili ali preusmerili bolj eh, v pogajanje za Avstralijo in pa Novo Zelandijo, gospod Clark. Kaj se dogaja z vašim eh, direktoratom? In zanima me tudi, koliko trgovinskih sporozumov sploh še lahko sklenemo, preden bomo povsem zasičili evropski trg. To je pomembno vprašanje. Danes Dopoledne smo že kar precej časa govorili o Avstraliji in upam, da zdaj Nova Zelandija ne bo zapostavljena zaradi tega, čeprav sta to zelo podobna sporazuma. Eh, s tema dvema državama smo želeli že kar dolgo časa um, začeti pogajanja o prototrgovinskih sporazumih in kot je dala komisija, bi morda do tega lahko prišlo še pred koncem tega leta. Kot rečeno, pomembno je, da ima naš odbor besedo pri teh Eh, pogajanjih. Mi nismo proti prosti trgovini. Gospod Dantan eh, in pa še nekateri drugi kolegi so to omenili tudi v prejšnji razpravi. Ne moremo eh, živeti v nekem zaprtem evropskem svetu. Moramo biti odprti tudi do prostalega sveta. Tega se zavedamo. Ampak treba tudi upoštevati kmetijstvo treba je tudi upoštevati vtis, ki ga dajemo na ozven, vtis za prihodnje. Precejšnje število proizvodov, ki jih omenjamo v kontekstu tega sporozuma, je sezonskih proizvodov. In gospod Agnjo je dejal, da je težko izvažati evropsko vino v Avstralijo zaradi eh, tarifnih uvir. Ampak upam, da, bomo, da bo komisija to upoštevala pri pogajanjih, tako za Avstralijo kot tudi Novo Zelandijo. Tako zdaj pa Nova Zelandija. Njihov kmetijski eh, sektor je nekoliko drugačen kot pa naš. Je zelo produktiven in pa tudi izvozno naravnan. To so razlike med nami in pa njimi. Tudi eh, državne pomoči je nekoliko manj kot v Evropski uniji. Zaradi teh razlogov, pa tudi zaradi eh, nihanja cen kmetijskih proizvodov, ki jih Nova Zelandija izvaža, je pomembno, da Evropska komisija čim prej začne pogajanja s to državo. Kajti moramo biti na jasne, kakšne bodo prednosti in pa slabosti tako za naše trge, kot tudi za proizvajalce kmetijskih proizvodov v Evropski uniji. Katerekoli koncesije bodo v Novi Zelandiji že ponujene v okviru tega sporazuma, morajo biti združljive eh, z našimi preostalimi prostotrgovinskimi sporazumi in pa s pravili svetovne trgovinske organizacije. To so običajne stvari pri teh zadevah. Treba je tudi upoštevati mnenja vseh upletenih deležnikov in jih sproti obveščati o razvoju dogodkov. Želimo si, da bi bil sporazum z Novo Zelandijo kar se da uravnotežen. Uh, In želim si tudi, da bi evropsko kmetijstvo in pa živilska industrija bila enakopravna partnerja v tem kontekstu. Kajti samo ambiciozen sporazum, uravnotežen sporazum z Novo Zelandijo, ki bo zaščitil eh, vse občutljive sektorje v Evropski uniji, lahko obema stranema, tako Evropski uniji kot tudi Novi Zelandiji, ponudi vse možne prednosti. Hvala. Bardzo dziękuję panu posłowi. Najlepsza chwala. Gospod Nicholson. Prvi je na vrsti gospod Carthy. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Vse, odkar sem evropski poslanec, me najbolj jezi eh, neuspeh tega odbora, ko gre za zagovarjanje pravic evropskih kmetov, še posebej v kontekstu prostotrgovinskih sporazumov. Sporazumi CETA, TTIP in pa Merkosur so vzorčni primer tega iz preteklosti. Komisija je tu vedno rekla, ja, morda bo lahko prišlo do kakšnih negativnih učinkov na proizvajalce mesa, naprimer govejega mesa, se bo pa to nekako eh, uravnotežilo z pozitivnimi učinki na pridelovalce mleka. Mislim pa, da moramo biti pošteni in iskreni do vseh kmetov v Evropski uniji in, se, in povedati, da tisto, kar bo izgubljeno v, v okviru CT, TTP, Merkosurja na področju govedine, ne bo uravnoteženo, naprimer z pozitivnimi učinki za mlečni sektor. To se ne bo zgodilo naši predelovalci mleka in mlečnih izdelkov bodo pod ogromnimi pritiski in bodo, se bodo znašli v ogromnih težavah zaradi teh ambicioznih trgovinskih sporozumov, ki jih želi komisija skleniti z Avstralijo in pa Novo Zelandijo. Kar zadeva naše mnenje v zvezi z trgovinskim sporozumom z Novo Zelandijo, menimo, eh, oziroma menim, da moramo kot odbor za kmetijstvo ustrajati pri naslednjem. Izključiti moramo občutljive sektorje sporazuma. Treba je upoštevati Brexit. Bizarno, naravno bizarno bi bilo, če bi pripravili v odboru za kmetijstvo mnenje, ki sploh ne bi upoštevalo ali omenjalo Brexita in pa njegovih posledic. Brexit je tako ali tako grožna za kmetovalce, ne samo na Irskem, tudi v celotni Evropski uniji. Uh, In trenutno ima Evropska unija sklenjen sporozum z Novo Zelandijo za uvoz 230 tisoč uh, ton uh, ovčjega mesa in pa ovac iz Nove Zelandije. Tako da bo Brexit imel nedvomno ogromen uh, učinek na obstoječe stanje. Potem pa je tu še razsodišče Eh, tribunal, arbitražni tribunal, ki naj bi bil del teh sporazumov. Vsekakor gre pri tem za element, ki bo vedno razsojal v korist velikih multinacionalk in tega si ne želimo v sporazumu. Interesi multinacionalk na eni strani in pa interesi naših skupnosti, kmetov eh, in pa naših držav so eh, v vedno večjem razkoraku. Treba pa se vprašati, na čigavi strani smo kot odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Hvala. Ti zabijo pa prvi gos. Hvala lepa. No, zdaj bi, ko je gospod eh, Karti spregovoril, bi morali nekoliko skrajšati in vaše prispevke. Prosim vas, eh, da ste nekoliko krajši pri svojih javljanjih. Situacija je zelo podobna kot pri Avstraliji, zato vas prosim, da malce skrajšate svoje prispevke. Gospod Ljuzon. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da ni treba dolgo govoriti o tem sporazum, ki je samomorilski za naše eh, kmetovalce. Sporazum z Novo Zolandijo bo omogočil še večji izvoz ovčjega mesa v EU in to je kriminalno ta politična strategija eh, bo še bolj obremenila eh, rejce ovac. Eh, oče meso mora biti izključeno iz tega sporazuma z Novo Zelandijo. Sicer Eh, bodo tisti, ki bodo to podprli, morali odgovarjati rejcem, eh, eh, saj je na tem področju že zelo veliko težav. Er hvala lepa, gospod predsednik. Besedilo gospoda Nikolsona predstavlja dobro osnovo za nadaljno razpravo glede se prijemanja sporozuma za Novo Zelandijo. Mislim, da moram zapisati nekaj ambicioznosti to vrstnih sporozumov, se pa seveda postavlja vprašanje, ali bi morali spodbujati takšne sporozume. Ruski embargo je jasno pokazal, da mu, moramo diverzificirati izvoz, eh, v čemer se skriva veliko priložnosti. Ne smemo si zapirati oči naše občutljiva področja, naše občutljive sektorje moramo poznati. In kot smo povedali že pri Avstraliji, mora odbor INTA tudi spregovoriti v našem odboru. To je izjemnega pomena. Sektor je treba odločno presvetliti in eh, ob tem upoštevati tudi vprašanje Brexita. Nisem eh, nek eh, ljubitelj jagnetine mm, ali očetine. Mm, sam tega ne bom zaradi uvoza več jedel. Mislim torej, da potrebujemo pogajanja ampak vprašanje kmetijstva in eh, prehrane morajo biti upoštevani pri trgovinski sporozumi skupaj z drugimi sektori. Hvala lepa. No, jagnetina je zelo zdrava, gospod, gospa. Hoj boh. One bi se ponavljala glede podnebnih eh, sprememb in smiselnosti pošiljanja kmetijskih proizvodov po svetu. Ampak, gospod Nikel, sem postavil se pa zanimivo vprašanje. Vprašali ste, koliko sporozumov se lahko privoščimo, dokler ne bodo naši trgi popolnoma zasičeni. Če si pogledamo mlečni trg in eh, komisijske številke, vidimo, da imamo da naj bi dobili dodatno 450 do 800 milijonov ton eh, mlečnih proizvodov. Naš eh, mlečni trg ni zasičen eh, v 2015-2016. Smo izgubili več kot 4 tisoč obratov, mlečnih obratov v enem letu. Kmetje si še niso opomogli, še vedno so do vratu v težavah in zdaj eh, se obračamo na Novo Zelandijo, ki bo pomenila dodatni pritisk. 18 centov je plačilo v Novi Zelandiji. Pod to ceno se ne bo dalo delati. Kaj storiti? Po eni strani gre za protekcionizem, ampak to ni največji problem. Eh, problem. Protekcionizem pomeni zaščito, če nekaj želimo zaščititi. Problem to postane, če se želimo znebiti naše prezežne proizvodne, gremo agresivno v izvoz, eh, hkrati pa eh, zapiramo meje za uvoz. Zato moramo dobro premisliti o tem, kaj potrebujemo v trgovinskih sporazumih in česa ne in v tem smislu bomo pripravili tudi predloge spremembe. Hvala lepa, kar je povedala gospa Hojbuh. Je zanimivo, prosim vas, da ne ponavljate tega, kar ste že povedali, tako da lahko čim prej zaključimo z razpravo. Seveda je zelo zanimivo vprašanje mleka v Evropi, ampak skljub temu kratko. Gospa Müller, hvala lepa, hvala lepa poročevalcev za jasno mnenje in stališča, kjer se poštevajo interesi našega kmetijskega sektorja. Eh, Nova Zelandija ima drugačen potencial kot Avstralija. Odločno vplivajo na svetovni trg, eh, imajo eno eh, mlekarno, zelo dobro sadjarstvo, proizvodno jagnetine in kozletine. Dejstvo je, da potrebujemo več informacij, da potrebujemo transparentnost, da želimo biti eh, vključeni v pogajanja. To je zelo pomembna točka in potem moramo seveda razmisliti o smiselnih eh, kvotah in jih tudi zahtevati. Odbor in ta se tukaj pojavlja zelo ambicionirano. Uh, Kmetijstvo predstavlja samo 10 odstotkov celotne trgovine, tega se zavedamo, vendar pa moramo tukaj v odboru za kmetijstvo upoštevati, da je tudi kmetijstvo pomemben delodajalec v Evropi, ne samo industrija. In zato moramo zaščititi naše kmete. Ampak, če dobro izpogajamo sporazum, ta ponuje tudi dobre priložnosti, nismo popolnoma proti trgovini, vendar potrebujemo dober sporazum, če potrebujemo pač nek nov sporazum. Hvala lepa. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa kolege Nikolsonu za delo, ki nam ga je predložil. Njegovo mnenje po mojem mnenju, ne upošteva dovolj interesov evropskih kmetov, tako kot pri porazumu o Avstraliji, menim, da občutljivi proizvodi, mlečni proizvodi, ovčje in goveje meso, da morajo biti izključeno iz eh, pogajanj. Eh, to ni mnenje gospoda Klarka, vendar jaz se zauzemam za to, kajti eh, novo zelansko kmetijstvo je zelo konkurenčno in tu je zelo malo perspektive in interesa za evropske pridelovalce. 4 milijone eh, potrošnikov imamo na eni strani v primerjavi z evropskim trgom. Eh, torej mi moramo dejansko tudi zaščititi naše interese. Hvala lepa. Gospod Tarabela, za eno minuto, prosim. Hvala lepa. Najprej nekaj številk eh, o Novi Zelandiji. Tam je več eh, krav kot eh, prebivalcev. 88 odstotkov mleka izvozi Nova Zelandija, Evropa pa 14 odstotkov. In Evropa je lahko ponosna na to. Tu nam ni treba pač se sramovati. Kanada je eh, v eh, okviru CETE zaščitila svoj mlečni eh, trg, zaščitila ga je in od Evropske komisije pričakujemo, da bo zaščitila ključni sektor, saj to ni preveč zahtevano in brexit. Ko je Združeno kraljestvo postalo članica EU, je pač eh, izpogajalo eh, za Novo Zelandijo ustrezne, ugodne pogoje in mene sedaj zanima, ali bo eh, komisija pregledala te sporazume. Eh, kaj ti Združeno kraljestvo zapušča EU? Eh, ali bo eh, EU zapustila? Eh, te sporazume, saj eh, bo to posledica zapuščanja EU eh, e strani Združenega kraljestva. Eh, Mogoče se lahko dogovorite z kolegom Dotonom za kavico, saj imate očitno zelo podobne misli. Zdaj pa gospod Flanagan. Hvala lepa. To je zelo zanimiva razprava. V prejšnji razpravi o trgovinskih sporozumih je John Clark uporabil frazo relativna komplementarnost eh, kot eh, odziv na moje komentarje in na komentarje drugih glede tega, če bi bili v situaciji, ko bi isto blago eh, se srečevalo po noči na, na protujoči si plulih ladjah. Ne, to sem uporabljal kot eh, primer, da se proizvodi pošiljajo v eni smeri iz Nove Zelandije, drugi pa isti pa hkrati v drugi smeri se mi tja poteka kar precej prometa, kar zadeva relativno komplementarnost. Zakaj tukaj e, gre? Kakšna relativna komplementarnost bo tukaj? Ali bomo e, izvažali toliko, da bomo srečevali ladje, ki bo z nečim drugim prišle nazaj v isti količini? Ali v čem je tale relativna komplementarnost? Uh, thank you, Chair. Um, two observations. Hvala lepa, gospod Brennan. E, dva vprašanja. Pogovarjal sem se z kmetom iz Westerona, ki ima govedo in ovce in glede potencijalnih vplivov sporazuma z Novo Zelandijo je izpostavil vprašanje dobrobiti živali v, na Novi Zelandiji imajo zelo velike črede in te bivajo kar zunaj, ne spravljajo jih v hleve, zato imajo večjo mrljivost pri avcah in jagnjetih, ja, pogosto tudi v hudih mutkah, ker nišče ne pomaga pri rojstvih ja, živali, na primer. Tukaj gre mm, za pomembno vprašanje dobrobiti živali. Eh, lahko bi rekli, da, jagneta, da se ja, evropska jagneta rojevajo pod veliko boljšimi pogoji. To je torej vprašanje, ki ga nismo menjali eh, danes do povdne. Kar pa zadeva Brexit, so takšni sporozumi zelo komplicirani. Brexit je kompliciran, trgovinski sporozumi v kontekstu Brexita pa so še bolj zakomplicirani. Nekaj, kar bi lahko povzročilo problemi, je, da bo britanska vlada obupno želela podpisati nekaj novih trgovinskih sporazumih. Avstralija in Nova Zelandija so države, govor, kjer govorijo enake jezik, so tesno povezane. Dejstvo je, da bo sta Avstralija in Nova Zelandija v zelo dobri poziciji glede tega, kakšne pogoje pridobiti od Združenja kraljestva. Tako da obstaja neka možnost, da bo v Združenje kraljestvo prihajala poceni govedina in očetina. Uh, Vprašanje je, ali se bo to prodajalo kot eh, meso, ampak vsekakor bo prišlo v predelovalno industrijo in se potem predelalo. In to bo seveda pomenilo problem tudi za Evropsko unijo, kako imeti ločene sisteme carinskih eh, tarif eh, glede proizvodov, mesnih proizvodov, ki prihajajo od britanskih krav ali pa cenejših nizozemskih avstralskih ali novozelandskih uh, krav. To bo zelo težko slediti, to je vprašanje, na katerega je treba misliti. Vsekakor pa bo do težave za združeno kraljestvo in njegove eh, kmete zelo velike. Po združenem kraljestvu imamo samo določene stranke, ki se lahko privoščijo samo poceni meso, ono vel, meso veliko število pa. To vprašanje sploh ne zanima. V prejšnji razpravi se niste javili, zato sem vam eh, dovolil nekoliko več eh, časa. Zdaj pa prosim spet eh, skrajšate, gospod Nikov. Spoštovani kolegi, gospod predsednik, gospod in gospod, gospod Klark. Mm, strinjam se z osnovnim tonom poročila gospoda Nikolsona, vendar pa bo treba izpostaviti določene vidike, kajti novozelandsko gospodarstvo je bolj usmerjeno v izvonsko kot evropsko in je tudi bolj liberalno. Mnogi kolegi so že omenili občutljive sektorje. Ne omenimo mlečno proizvodno in eh, drobnico ovce in koze. Naj podam primer. V Novi Zelandiji živi samo 4,5 milijona ljudi, vendar pa v Evropsko unijo izvažajo kmetijske proizvode v znesku 2,3 milijarde evro. Evropska unija pa v Novo Zelandijo izvaža za 430 milijonov kmetijskih proizvodov. To je bistveno manj. Na Novi Zelandiji se je v zadnjih petih letih eh, podvojila proizvodna mm, medu, zato bi morali med in eh, čebeli vosek izključiti iz tega sporazuma. Nekateri ste omenjili, geografsko poreklo. Mislim, da bi morali geografsko poreklo vključiti kot element eh, tega trgovinskega sporazuma. Z vločimi državami se eh, krigamo glede generičnih eh, proizvodov. Menim 22, 23 in 24 člen sporazuma TRIPS. Geografsko poreklo je zelo pomembno za našo kulturno dediščino zato jo moramo zaščititi med pogajanji. Prav tako pa mislim, da bi Nova Zelandija morala poskrbeti za to, da bo njihovo geografsko poreklo priznano v Evropski uniji. Mnogi ste govorili o brexitu. Naj vam podam samo en primer če govorimo o, o očetini in eh, govedini, 40 odstotkov voza iz eh, Nove Zelandije gre v Združeno kraljestvo. To moramo upoštevati, kajti drugače eh, se lahko znajdemo v pravnem vakumu, ki bo pomenil pritisk na evropske proizvajalce. Sam bom vložil nekaj predlogov sprememb. In upam, da v danem roku, eh, veselim pa se že sodelovanja s gospodom Nikolsonom. Gospa Gilera, za eno minuto. Hvala lepa. Naj navedem eh, razliko kmetijstva v Novi Zelandiji. Tam imamo velike multinacionalke, zelo velika podjetja, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, zato je izjemnega pomena, da zahtevamo upoštevanje evropskih eh, standardov, tako socialnih kot eh, podnebnih. Eh, gospod Brennan je omenjal tudi vprašanje dobrobiti živali, kjer bo treba uskladiti standarde. In eh, na tem področju imamo zelo velike razlike med Novo Zelandijo in Evropsko unijo. Zato pa imamo možnost daganja amandmajev, ampak eh, pri tem je pomembno, da če želimo imeti vpliv, da eh, te amandmaje vlagamo tudi v odboro Inta, ko bodo razpravljali o tem vprašanju. Najlepša hvala, hvala lepa tudi za to, da ste bili kratki, gospod Klark. Thank you. Eh, hvala lepa, ne bom ponavljal tega, kar sem že povedal, bi pa izpostavil štiri zadeve, če dovolite. Strinjamo se eh, z tem, kako je zapisano mnenje, eh, poziv k uravnoteženosti, zaščita občutljivih sektorjev. popolno izključitev vseh občutljivih sektorjev ni mogoče tako po drugi strani ali po eni strani zato, ker pogajalski partner tega ne bi nikoli prejel. Če izločimo vse sektore, potem nima kaj izmažati. Poleg tega pa pravila STO zahteva, da morajo trgovinski sporazumi zajemati 90 odstotkov gospodarstva, tako da ne moremo izključiti vseh občutljivih sektorjev, če želimo izpolniti pogoje Svetovne trgovinske organizacije. Vendar pa lahko določene izjeme dosežemo. Slišali pa smo tudi nekaj, koliko prostotrgovinskih sporozum lahko skrenjamo, preden bomo prišli do zasičenosti trga z govedino, očetino in tako naprej. Ni vprašanje število prostotrgovinskih sporozumov, ampak eh, količina eh, proizvodov, ki jih lahko eh, uvozimo na osnovi različnih sporozumih, ko opravili smo oceno kumulativnega vpliva pred kratkim sklenjenih trgovinskih sporozumov in tisti, ki so v priprave z Ukrajino, Vietnamom, Južno Afriko. Potem imamo tukaj Kanado, Japonsko, to je tip Mercosur, Avstralija, Nova Zelandija, Meksiko, Čile. To smo opravili in pred nekaj meseci objavili tudi naše poročilo. Prav tako smo opravili oceno učinkov še posebej sporozumov z Novo Zelandijo in Avstralijo, ko bomo eh, dobili pogajalske mandate, bo GD Trade eh, pripravil eh, trajnostne ocene učinkov, kar bo vključevalo tudi kmetijski sektor, ki bo srčika obeh sporozumov. Gospod Arabela je spraševal po Brexitu in kot taka STO glede očetine in jagnetine. Mislim, da bi lahko to mnenje omenilo Brexit, tako kot eh, pri Avstraliji, to je pomembno. In gospodu Trabeli naj povem, proučujemo uh, posledice tega. Kot ste izpostavili, 40 odstotkov eh, uvoza v skladu z pravili Svetovne trgovinske eh, organizacije v Evropo porabijo v Združenem kraljestvu in to bomo upoštevali. Hvala lepa, gospod Nikelsen, za zaključek. Hvala lepa, gospod predsednik in hvala lepa tudi direktorju Klarku. Vsi spoštujemo mnenje gospoda Klarka ima zelo jasno stališče. Mogoče bi lahko naše, ki je treba dobil eh, kopije tega poročila, tako da bi ga razposlali članom. Mislim, da je to zelo dobro branje za nas. Zanimivo je bilo eh, slišati glede uvoza očetine in jagnjetine, kar naj bi uničilo Evropsko unijo. Moram vam povedati, da mora Evropska unija nekaj spremeniti na področju proizvodnega vedenja in očetine. Če, če spodkopava plačila govedorejcem, ovčerejcem, potem spodkopavamo osnovo za eh, tiste, ki se s tem okovarjajo. Če hočemo imeti govedorejo in ovčerejo, če rejo, potem moramo tudi ustrezno potprijeti. Pri teh stroških ne morajo uh, ceneno proizvajati govedino in jagnetino za evropski trg. Toliko se moramo povedati. Dovolj sami sebi škodimo, škodimo in ko uničujemo našo govedorejo in ovčjerejo. Oni imajo pač, eh, na Novi Zelandiji imajo pač eh, prednost z eh, tega, da vlagajo v to področje. Naše mnenje predstavljamo odboru za trgovino, ki je protekcionistično. O tem slov ne bojo razmišljali. Zato moramo trgovinskem odboru predložiti poročilo, ki ga bodo lahko upoštevali ki ga bodo lahko spoštovali. Mogoče je lahko tukaj v tem odboru sodelujemo pri tem cilju. Razume to, kar povede gospod Clark in poskušal bom to upoštevati pri spremembi mnenja. Gospod eh, Andrej in eh, jaz sem morala zelo na hitrico pripraviti to mnenje in eh, se bova posvetila tudi spremembah sploh kar zadeva um, vprašanje trajnosti oziroma vzdržnosti. Tudi kar zadeva Brexit, moramo to vprašanje upoštevati. Hmm tarife, za katere ni, eh, kvote, za katere ni treba vprašati, da ja, da so zelo pomembno vprašanje in tukaj bo treba upoštevati vprašanja Združene kraljestva. Tudi v okviru eh, pogajanj o Brexitu se bodo posvetili tem vprašanjem in to zelo podrobno. Mogoče bi morala z gospodom Andrejem sodelovati pri usklajevanju najnih mnen, tako da bova imela usklajeno mnenje glede Brexita. Seveda bom sodeloval s poročevalci v Osenci in pripravijo eh, neko skupno stališče, skupno mnenje, se se mi zdi to zelo pomembno vprašanje. Izjemno pomembno je, da eh, mi iz kmetijstva vplivamo na pogajanja. Predolgo so nas eh, pustili ob strani, zato se moramo boriti in uveljaviti svoje stališče. Pa lepa, tako, eh, gospod in gospodje, do 1. septembra, do 11. morate vložiti amadmaje. To... Vidim, da imamo v odboru za kmetijstvo ustrezno stališče, skupno stališče, tudi kar zadeva odnos eh, do odbora INTA. Gospod Nikolson, eh, seveda ne morete sprejeti mnenja, ki ga bo odbor INTA 1 in proti 1 sprijel. Vemo, da bo, to, da bo tam liberalen ni pristop, ki je nekoliko v nasprotju z kmetijskimi vprašanji. Eh, gospod Hogan in gospa Malmström sta tudi podala izjave glede tega. Mislim, da bomo morali zahtevati, da komisija več eh, pozornosti posveti tudi kmetijskim vprašanjem. Do določene mere. smo sprejeli koncesije na področju kmetijstva, da bi dobili neke koncesije na drugih področjih. Kar potrebuje, imajo strezna ocena učinkov, nekaj, kar nam bo omogočilo predobiti ustrezne informacije strani obeh pogojavcev. ko gre za pogajanja, moramo upoštevati tudi realnost. Realnost pa predstavljajo tudi evropski kmetje. Še enkrat hvala poročevalcem, pripravljalcem mnenji in tudi Evropski komisiji. Hvala lepa za vse prispevke. Zdaj pa tri minute tehničnega odmora in potem nadaljujemo z sestanek koordinatorjev. Odbor pa se bo sestal ponovno v 15.